bo izjava komisije koordinacija humanitarne pomoči in obnove na Haitiju. Prosil bi oba komisarja, gospod Georgijevo in gospoda Pibalksa, da zauzameta svoje mesti. In gospod Georgijevo bi prosil, da spregovori. Hvala. Hvala lepa. Rada bi se obrnila na vas in izrazila zahvalo za to, koliko pozornosti namenjate Haitiju. Preden predam besedo gospodu Pibalksu, ki vam bo povedal nekaj o rekonstrukciji in razvoju na Haitiju, bi rada podarila štiri izzive na področju humanitarnosti v, za naslednje mesece in kako se komisija na to odziva. Prvo je nadaljevanje humanitarne pomoči, predvsem sanitarne pomoči in druge. Potem vračanje 1,3 brezdom, milijonov brezdomcev poteka zelo počasi zaradi pač pospravljalnih del varnosti in drugih razlogov. Trenutno se predvsem ukvarjamo z 10 do 30 tisoč ljudmi, ki živijo na nekem področju, ki je zelo močno prizadet tudi zaradi um, poplav in to je zelo velik problem in tukaj potrebna, zelo, je veliko, potrebnega veliko znanja. Zelo pa se zelo pa sedaj skušamo tudi izboljšati zaloge in pa prehajanje teh zalog tudi do ljudi, um, kajti to je bilo zelo nemogočeno in ljudje so težko prišli do teh nalog in skušamo sedaj to olajšati. Potem smo skušali najti nek pristop, kako bi lahko zadostili potrebam in zaloge prenesti tja, kjer so ljudje, zato da ljudje ne bi bilo treba se toliko preseljevati. Skušali smo torej pomoč razširiti na celo državo, ne samo na Port-au-Prince. In na ta način smo prispevali k zmanjševanju pritiskov v glavnem mestu. Isto logiko smo tudi uporabili v, pri pristopu za, celo, za cel otok, ko je šlo tudi za begunce ali pa logistiko razdeljevanja pomoči ali pa tudi za razdelitev zalog. Torej tudi Dominikanska republika je pomembna ravno v času hurikanov in nismo je pozabili. V tem času okranu. Še vedno smo tudi zelo močen glas pri koordinaciji komunitarne pomoči na ravni Združenih narodov. In ko sem bila na Haitiju, se mi zdi, da smo pravili dobro eh, nalogo. Ekipe civilne zaščite so bile dobro usklajene. Potem moramo zagotoviti tudi pomoč za rekonstrukcijo. Zelo tesno sodelujemo z Andresom Pibalkstom, da lajšamo tudi to pomoč. Naj vam dam dve dva primera. Eno je na področju prehrane. Tukaj spodbujamo lokalno nabavo prehrane, našim partnerjem pozivamo, da naj eh, kupujejo lokalno hrano, tudi če je malo draže, zato da tam spodbudijo kmetijstvo, kar bo pripomoglo k rekonstrukciji. Potem pa tudi podpiramo eh, program gotovina za delo, eh, tako da tukaj pripomoremo da, k temu, da se bo vse skupaj opomoglo. Potem pa še e, Evropa je številka ena, je, kar se tiče obsega pomoči in moramo biti tudi številka ena, kar se tiče rezultatov. In s tem bi predala gospodu Pibalcu. Gospod Pibalc, spoštovani predsednik, spoštovani poslanci. Evropa je ponudila. Milijardo 235 milijonov pomoči in smo bili največji, največji um, darovalci. Ponosna sem tudi da, na to, da smo bili tukaj um, zložni in da so številne države prispevale. Tudi moja država, ki ni imela kakšnih posebnih odnosov z Haitijem je tukaj prispevala denar in tudi na to sem ponosen. Ta konferenca Združenih narodov je bila zelo dobra, zelo jasno je bilo, eh, kdo prevzema odgovornosti, velika zastopanost je bila, tudi nevladne organizacije so tukaj lahko um, povedale svoje in tudi mehanizmi koordinacije so bili predlagani eh, tudi pod vodstvom med drugim Bila Clintona in drugih. In ti mehanizmi omogočajo, da denar ne bo zapravljen za druge namene. Sedaj se moramo osredotočiti in skoncentrirati našo pomoč čim hitreje. Komisija in države članice pripravljajo nov indikativni program in strategijo za Haiti za podporo skupnih naporov. Bomo pospešili postopke, zato da bo pomoč tudi bolj pregledna. Šel bom tudi na Haiti ta teden, zato da nudim konkretno pomoč vladi pri rekonstrukciji. Podpisal bom pet finančnih sporazumov, skupni znesek več kot 200 milijonov evrov. Potem pa bom tudi okrepil nekatero pomoč, ki smo jo že izvedli, da primer prevoz med Port Haitijem in eh, drugim, ki podpira tudi pristop na celem otoku, da bi omogočili in okrepili zmogljivosti vlade, se bom tudi srečal z pristojnimi ministri. In tudi na novo bomo odprli že eno šolo. Hkrati pa bomo tudi najavili večjo podporo na področju proračuna. in zagotavljam, da bo denar namenjen za to, čemu bo dejansko namenjen, da bo uporabljen za to, čemu bo namenjen. Ves čas bom seveda tudi obveščal Evropski parlament o napredku v Haitiju. Rad pa bi podaril tudi to, da tu ne gre samo za me, ampak gre za cel kolegi, Kristalina, baronesa Ashton in tudi drugi moji kolegi, kot je Mišel Banje ki bo šel čez nekaj mesecev na Haiti, pomagajo tukaj pri um, rekonstrukciji, se pravi odgovornost razdeljena, ne gre samo za mojo odgovornost. Res, misliti moramo tudi, kako lahko še bolje pomagamo, kako bolje, bolj učinkovito nudimo pomoč. Haiti ne bo mogel kar hitro prejiti na vsakdanje življenje. Moramo biti učinkoviti in najti načine, kako lahko dosežemo to, da se bodo čim prej vrnilo normalno življenje. Moramo pa tudi omogočiti oblastem, da izgradijo Haiti na novo. Pri tem je treba upoštevati socialni vidik tudi. Vlado, vlada mora biti v stresnem stiku z opozicijo in pa z celotno civilno skupnostjo potrebujejo nacionalni konsens v zvezi z razvojem in treba je tudi, tudi reklamirati eh, stabilnost in potrebo po stabilnosti. Ekonomski vidik, ki je bil predstavljen v New Yorku, mora biti bolj rigiden in treba je prebiti začaran krok revščine. Hvala lepa. No, sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Mitchell. Najlepša hvala. Hvala obema komisarjema. Tri zadeve sem želel izpostaviti. Prvič je način in ukrepanje pri eh, ugotavljanju o potreb po obnovi na Haitiju, drugo je, ali bomo res naredili to, kar smo obljubili in tretje je eh, lasninska pravica in seveda tudi eh, ranljivost ljudi ter nezakonitna gradnja. Eh, kar se tiče obnovitvenih del, pred kratkim sem bil na eh, kosilu, ki, ga je, eh, ki je bilo organizirano za Svetovno banko, govorili smo o dokumentu, ki je natančno definiral, kako naj bi obnova potekala. Obstaja torej zelo dober priročnik, ali ga bomo uporabili, ali bomo uporabili prave ukrepe, tako da bomo zagotovili, da, se ob, da obnova na Haitiju poteka na profesionalen način. Poročilo obstaja, eh, Svetovna banka ga je pripravila in mislim, da to lahko naredimo. Zelo sem bil vesel, eh, ko je rekel komisar, da bomo zagotovili teh 200 milijonov evrov takoj. Ali bomo čez eno leto, ali bomo čez pet let še bili tam prisotni, ali bomo končno res izpolnili svoje obljube iz donatorske konference, gre za eh, državo, ki je izredno revna in ta denar potrebuje. In tretja stvar, razsežnost uničenja na Haitiju je taka, da moramo razmišljati ne le eh, z, o sami škodi, ampak zakaj je prišlo do take ogromne škode. Eh, ljudje enostavno eh, niso živeli v lastnih hišah. Če bi ljudje imeli lastninsko pravico, potem bi investirali v take zgradbe, ki bi mogoče vseeno imeli možnost um, vzdržati prihodne to vrstne eh, nesreče. Najlepše hvala za vašo pripravljenost obima komisarjema. Hvala lepa, gospod Mičel in sedaj eh, gospa eh, Kreta v imenu socialistov in demokratov. Eno minuto in pol. Najlepše hvala. Eh, situacija na Haitiju je vse prej kot stabilna, tako kot je to izpostavila gospa Georgijeva, pa tudi gospod Pibalks. Isto govorijo tudi humanitarni delavci, ki so tam na terenu in ki pomagajo deliti humanitarno pomoč ter pomagajo pri obnovi. Želimo si, da se bi situacija normalizirala v dnevnem življenju in več se moramo osredotočiti na uh, province prihaja deževno obdobje in eh, infrastruktura, eh, transportna infrastruktura eh, je slaba, treba jo obnoviti, sicer bo lahko prišlo do resnih moten. Očitno je, da bo zaradi tega prišlo do novih težav in zagotoviti moramo seveda tudi ustrezna prebivališča za prebivalce z ustreznimi higijenskimi in drugimi standardi. Um, o sirote ali otroci, ki so odrezani od svojih staršev, so zelo izpostavljeni in so v hudi stiski. Zaradi tega je treba še posebej povdariti. Uh, e, humanitarno pomoč na tem področju, kajti vemo, da se že trguje z otroki in se jih uh, na nezakonit način posvaja. Vemo, da je Haiti prioriteta komisije in upam, da bo tako ostalo tudi v odboru za razvoj. Sedaj pa za uh, liberalne demokrate gospod Grns. Gospod predsedujoči, na eh, Haitiju se približuje eh, sezona orkanov in zato je zelo pomembno, da izvedemo mnoge druge uh, ukrepe. Najnujnejše je, da zagotovimo dovolj varna in dovoljšna eh, predbivališča oziroma zavetišča, še zlasti zaradi tega, ker bo dolgo časa preteklo predno, lahko na novo zgradimo uh, hiše, pa tudi zaradi tega, ker je hitiš posebej izpostavljen morkanom. Uh, Eh, ravno tako bi bilo neodgovorno, če pozabimo na obnovo v celoti. Kar se tiče proračuna, pa moramo narediti vse naenkrat. Moramo dobaviti dovolj eh, humanitarne pomoči, omogočiti normalno življenje čim prej, zagnati ponovno gospodarstvo, tako da začne ustvarjati eh, prihodke in dobičke in zelo jasno se moramo zauzeti za det centralizacijo. Donarska, donatorska konferencija, ki je potekala, konferenca 31. marca v New Yorku, kaj smo se z nje, na njej naučili in kaj si lahko obetamo razen humanitarnega delovanja. Moramo uh, hitro oživeti uh, gospodarstvo, tudi uh, generalni direktor Mednarodnega denarnega sklada je rekel, da se lahko doseže 8 odstotna rast v naslednjih letih. E, ravno tako je treba oživeti kmetijstvo. To je prva prioriteta. 80 odstotkov e, svojega izvoza porabi trenutno uh, Haiti za financiranje uvoza v, eh, in to gre eh, predvsem za hrano. Nekoč je bil Haiti, kar se tiče hrane, samo zadosten. Uh, ravno tako moramo upoštevati pri tem kriterije trajnosti in transparentnosti. Pri tem pa uh, moramo zasnovati sam uh, obnovo na prebivalci Haitija in na samozadostnosti in ravno tako uh, moramo dodeliti humanitarno pomoč dovolj hitro, uporabiti moramo vse eh, možne načine, ki jih imajo na voljo države članice. In eh, ne nazadnje, Evropska unija je ogromno prispevala v celoti in zaradi tega bi se želel uh, zahvaliti vsem uh, komisarjem in drugim, ki so pri tem sodelovali. Najlepše hvala in sedaj v imenu konzervativcev in reformistov gospod Črnjecki. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. V imenu moje politične skupine in v imenu koordinatorja gospoda Debe bi rad še posebej povdaril, da je pomoč, ki jo trenutno pošiljamo na Haiti, trikrat večja od tistega, kar je eh, vlada Haitija pričakovala. Trenutno govorimo o 11,5 milijard evrov in v naslednjih eh, dveh in pol letih se pričakuje od vlade ZDA približno eh, nekoliko manj kot 4 milijarde evrov. Infrastruktura je seveda bistven cilj te pomoči, tako kot je rekel moj kolega gospod Deva. Haitijska vlada je šipka. obstajajo najrazličnejše elit, e, elite in zelo važno je, da vemo, kam bo denar dejansko šel. E, gospod e, Lahejrek za GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa obima komisarjama. Poskrbeti moramo, da bodo obljube, ki so bile dane na konferenci donatorjev, dejansko postale meso in da bodo prišle do upravičencev. Mislim pa, da to ni dovolj za to, da bi trajnostno obnovili Haiti. Ljudem toliko dolgujemo. Evropejci so bili zelo dobrosrčni in so pokazali veliko mero solidarnosti. Ampak pojavlja se nevarnost, da bomo pozabili na tragedijo, s katero se soočajo naši bratje in sestre na Haitiju to je zelo pomembno, kajti na življenje teh ljudi bodo morda vplivali nadaljne krize, zato je treba obnoviti šole in bolnice in haitijska vlada že izvaja evakuacijo določenih taborišč, treba je pospešiti razdeljevanje medicinskih pripomočkov in hrane, prav tako pa je treba razviti trajnostne oblike kmetovanja, zato da zagotovimo zadostno količino hrane za ljudi. Vsakršna pomoč ali mednarodna koordinacija mora imeti v luči zagotavljanje osnovnih stvari za prebivalce. Naprimer, zakaj javni trgi za obnovo niso obvezani k temu, da bi tudi sami prispevali k lajšanju teh potreb. Ne moremo usklajevati pomoči in obnove če se ne bomo zanašali na pomoč sindikatov, nevladnih organizacij in združen kmetov na Haitiju. Pripraviti moramo nov projekt za Haiti, zato da se rešimo revščine, izključevanja in tudi politične in gospodarske dominacije. Tega nikoli ne smemo pozabiti. Uničenje na Haitiju ni samo posledica potresa, ampak tudi dominacije in izkoriščanja strani številnih držav članic. Zato smo jim dolžni učinkovito solidarnost v zvezi z njihovim gospodarstvom in glede na spoštovanje različnih pravic teh ljudi. Hvala lepa. Gospod Delder. Hvala. Pri tej katastrofi se je hitro postavilo prioritete pri razdeljevanju pomoči. Nizozemske nevladne organizacije pa so rekle, da tukaj nacionalni strokovnjaki niso pomagali za to, da bi spostavili neko podlago za pomoč. Eh, prebivalstva. Mislim, da bi morali tudi prebivalstvo Haitija vključiti pri razdeljevanju pomoči in to bi morali tam nevladne organizacije imeti podločeno vlogo pri razdeljevanju. In kar se tiče pomoči v zvezi z živili. Kmetijstva na Haitiju pravzaprav ni več. 50 odstotkov je znaša odvisnost od uvozov velik del lokalne žetve pa ne morejo prodati. Tu gre tudi za zagotavljanje varnost na področju živil. Vesel sem, da je komisija razmišlja v to smer. V časopisu Frankfurter Allgemeine sem prebral članek o situaciji v Haitiju. To je res grozljivo. Ljudje še naprej živijo v taboriščih. In Želim vam vse dobro pri vaših načrtih za obnovo. Hvala. Now, Hvala lepa, sedaj pa gospod Mauro za minuto. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči, in zahvaljujem se tudi zaradi konkretnosti, ki sta jo pokazala oba komisarja. Veliko je bilo že narejenega, to je gotovo. Vendar pa je tudi jasno, da se s tem ne moremo zadovoljiti. Eh, potrebujemo dolgoročno, če ne že kar stalen program v teh apokaliptičnih razmerah, v katerih je trenutno ta država. Eh, verjetno časi nujnosti še niso. Mm, mimo, eh, na začetku se bojujemo z lakoto in žejo, sedaj pa z prihajajočimi cikloni kaj je potrebno. Torej, eh, treba je čim bolj koordinirati delovanje inštitucij in to koordinacijo povezati z nevladnimi organizacijami, ki so že aktivne na terenu in ki dejansko lahko ocenijo, kaj eh, potrebujejo eh, prebivalci Haitija in kako se jih lahko v te napore vključi. Vsi se moramo zavedati, da smo za Haiti in njegove prebivalce neka referenčna točka in da dejansko želimo povrniti dostojanstvo vsakemu posamezniku, moramo mu dati upanje na uh, eh, prihodno srečo v teh časih velike bolečine. Is... Hvala lepa. Naš naslednji govornik je gospod Gerero za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči draga komisarja, najprej želim izraziti sožalje družinam in prijateljem štirih španskih vojakov, ki so umrli prejšnji teden na Haitiju. Oni so bili specialisti v španski vojski, ampak ukrepali so v imenu mednarodne solidarnosti. Ko je strmoglavil njihov helikopter. Njihov primer nam kaže, da običajno ni nasprotovanja ali protislovja med varnostjo in humanitarnim ukrepanjem. Brez varnosti je težko ohraniti samostojnost in neodvisnost pri humanitarnem delu. In to dolgujemo oboroženim silam v številnih evropskih državah, vključno s Španijo. gospod predsedujoči komisarja. Haiti nam kaže, da revščina močno poveča škodo, ki jo povzročijo naravne katastrofe in pomankanje učinkovite vlade lahko upočasni učinkovit odgovor. Revščina in brez vlade običajno gre sta z roko v roki in to velja tudi za Haiti. Torej, pri obnovi bi morali podpreti tudi vladanje ali sposobnost vladanja na Haitiju, kajti le tako bomo izpolnili svoj cilj, ki smo si ga zadali v New Yorku, namreč, da bi Haiti moral voditi obnovo družbe tam. Hvala lepa, gospod Guerrero. Naslednji govornik je gospod Louis Michel za minuto in pol. Hvala lepa, najprej želim čestitati obema komisarjema ki sta odgovorna za ta dosje. Želim se jima zahvaliti za njuno delo in še posebej za hiter odziv. Potres na Haitiju je sprožil ogromen val solidarnosti, ki je bil prav izjemen. Zato pozdravljam tudi pogum haitijskih državljanov, diaspore, oblasti, pa tudi mednarodnih donatorjev vsi vemo, kako šibek je Haiti na področju institucij in ta kriza je to še povdarila. Na, na konferenci donatorjev je bilo jasno povedano, da bo pomoč prišla ob načrtu za obnovo Haitija. Pomembno je, da bodo državljani ponovno začeli zaupati institucijam donatori morajo zagotoviti visoko kakovostno pomoč in kako smo že povedali, je zelo pomembno, da sestavimo začasni odbor za obnovo Haitija. Zato, da bi lahko poskrbeli, da se bodo sredstva ustrezno porabila. Pravna država in decentralizacija, to sta pojma, ki jih moramo upoštevati pri načrtu obnove in komisarja upam, da boste to upoštevala pri svojem delu. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Štrifler in ima minuto. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospode in oba komisarja. Prav ta trenutek sto tisoči ljudi še vedno živijo v šotorih in bliža se sezona orkanov in veliko humanitarnih delavcev je na terenu, ki pomagajo, ampak vladne strukture primankujejo. Treba je storiti vse, zato da bi ukrepili pomoč pod pokroviteljstvom Združenih narodov, zato da bo vse skupaj potekalo učinkovito. Bila sem 31. marca v New Yorku na konferencije donatorjev in vesela sem bila, da je Evropska unija prispevala 1,3 milijarde evrov za obnovo Haitija v prihodnih treh letih. Evropska unija je prvič govorila z enim glasom. V telesu gospe Ashton. Težave sedaj se pojavljajo pri pravi porabi teh sredstev in pri načinih za izvajanje in izvrševanje te pomoči glavni akter pri obnovi morajo biti Haitici sami. Kmetijstvo mora biti v prvi vrsti, okrepiti moramo kmetijstvo na Haitiju. Evropski parlament bo natančno spremljal postopek obnove, spremljal bo porabo sredstev in parlament opozarjam tudi na to, kako pomembno je, da končno razmislimo o sila za civilno zaščito, ki, je, ki jih vsi že pričakujemo. Hvala, sedaj pa gospod Arsenis za minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči, komisar. Ja, in kolegi. Humanitarna kriza na Haitiju še vedno označuje in povdarja, kako pomankljive mehanizme imamo v Evropi za odzivanje na te krize. Nimamo finančnih mehanizmov, nimamo proračunskih vrstic, ki bi bile namenjene finančni pomoči tretjim državam v svojem proračunu. Pomoč, ki jo je Haiti dobil, je prišla od posameznih držav članic pod koordinacijo Evropske unije. To pa je prišlo teden prepotno, to si ne želijo ljudje, ki živijo tam. Ustrezno moramo izvajati svoje naloge, potrebujemo osebje, ki bo sposobno hitro izvajati programe humanitarne pomoči. Uničenje na Haitiju je seveda povzročil potres, ampak podobne krize se lahko pojavijo zaradi skrajnih vremenskih razmer, naprimer tajfuni, tropske nevihte in poplave. To se bo v prihodnosti še povečalo. Podnebne spremembe so pojav, ki smo jih povzročili mi v razvitih državah in tudi dolo določene mere države v razvoju, ampak tiste države, ki so najbolj revne, najbolj trpijo zaradi tega, zato moramo mi ustrezno ukrepati, zato da se bomo lahko izvali na vedno večjo globalno odgovornost v prihodnosti. Hvala. Gospod Rujten. Komisaris in mevrov. Spoštovani, spoštovana gospa Georgijeva, spoštovani gospod Pivaks. Po tej gromozanski tragediji, po tej katastrofi na Haitiju moramo, kot sta oba tudi povedala, se posvetiti prihodnosti. New Yorkska konferenca donatorjev je imela za rezultat 7 milijard evrov obljub. Sedaj pa imamo tudi akcijski načrt strani vlade in to naj bi tudi podprla Evropska unija z 1,6 milijard evrov. Vprašanje pa je, kako se bo vse to uresničilo, kako lahko to steče v trajnostno, solidno, solidno obnovo eh, otoka. To je zelo dolgo trajen proces. Zato bi vas vprašala v zvezi z tem akcijskim načrtom haitijske vlade. Kako ga ocenjujete? Ali lahko poskrbite za to, da bodo ta radodarna sredstva res pravilno uporabljena, kajti prebivalstvo trpi kratkoročno, pa tudi dolgoročno. In kako lahko poskrbimo, da 1,3 milijonov brezdomcev dobi streho nad glavo? kako lahko poskrbimo za to, da bo srednjeročno spostavljena infrastruktura. Gospod predsednik, to ni pomembno le za direktno prizadete, ampak če bomo stvari naredili dobro, bo to pozitivno vplivalo tudi na politično stabilnost otoka. Država je tam zelo šipka, to ste rekli tudi sami. In prebivalstvo predvideva, da pomoč tako ali tako ne prispetja, kamor bi morala? Kako lahko mi poskrbimo za to, da se bo tudi politična situacija na otoku izboljšala? Kako lahko poskrbimo za to, da bo vlada bolj učinkovita? Pa še zadnje vprašanje. Obstaja ta začasni odbor za. In predsednik je, bil, je prekinil gospod Menrojten, ki je govorila dve minuti in ima samo en minut časa gospa nadaljuje, obstaja ta začasni odbor in kakšen se vam zdi, kako vi vidite pač sestavo tega odbora. Hvala, gospod Kačmarek. Panie przewodniczący, chciałem podziękować pani poseł Gospod predsedujoči, želim se zahvaliti gospe Štrifler za to, da je omenila to vprašanje, namreč, da smo to uvrstili na dnevni red. Zahvaljujem se tudi komisarjem oziroma komisarjema za njuni izjavi veliko tega, kar smo povedali v svoj februarski resoluciji o Haitiju, je bilo dobro utemeljeno in to bi lahko služilo kot osnova za pomoč Haitiju. Haiti potrebuje kratkoročno in srednjeročno pomoč za krizno upravljanje, zato ker moramo pomagati ljudem, ki so najbolj ogroženi. To je povedala že gospa Georgijeva. Zagotoviti je treba tudi drugo fazo obnove na dolgi rok zato pa potrebujemo oceno potreb. In proces mora biti v rokah ljudi in oblasti na Haitiju. Vesel sem, da je komisija prav tako to ugotovila. Tretja stvar pa zadeva nas same. Odločiti se moramo, kaj lahko storimo, zato da bo naša pomoč čim bolj usklajena. Vesel sem, da. Komisija to počne. Gospod Žuva, prosim. Predsedujoči, Evropa je namenila milijone in milijone evrov šotore, vojake, zdravnike, živila. To je vse krasno. Ampak županu Porto Pransa bi dal prav, govoril je o katastrofi, in pri tem ni opisal le posledice um, tega potresa, ampak tudi to, kako je bila ta pomoč nudena. Tu ni bilo nikakršne organizacije in to je Haitija veliko stalo. V zvezi s tem bi rad povedal, da bi morali najti odgovor na to. Potrebujemo evropsko enoto za civilno zaščito. In tu pozivam komisijo, da poda predlog za ustanovitev takšne enote, da parlamentu predloži predlog za to, da bo tudi bolje delovala komunikacija in pa samo izvajanje. Ne smemo samo govoriti o koordinaciji, ampak dejansko koordinirati. Hvala lepa, gospod Silvestris. Z velikim veseljem ugotavljam, da je bila donatorska konferenca zelo uspešna, doseženi so veliki rezultati, sedaj je pa zelo pomembno, kako bodo ta sredstva uporabljena. Iz te haitske krize se moramo naučiti, kako zgraditi boljšo infrastrukturo, boljše hiše in zgradbe, pre, kot pa so bile pred potresom. Ne potrebujemo nova začasna prebivališča, eh, ki so bila prej prisotna. Pri tem pa ne potrebujemo samo denar, ampak tudi ogromna sredstva, ki so jih dale na voljo eh, nacionalne in druge oblasti, predstavljajo le prvi korak v dolgoročnem načrtu, ki mora biti zelo dobro koordiniran. Na začetku smo že priča eh, nekaterim zaostankom ravno z strani Evrope, ki je zaradi svoje eh, Eh, prejšnje neusklajenosti delovala prepočasi, danes pa vendarle lahko eh, čestitamo eh, inštitucijam Evropske unije in jim zaželimo, da ostanejo prisotne v dolgoročnem načrtu, tako da bomo prišli do konkretnih rezultatov. Hvala, gospod Silvestri. Sedaj pa postopek ujmite pozornost predsednika Gospa Zavorska. Hvala lepa. Potresu na Haitiju je sledila takojšnja humanitarna pomoč. Poleg enot ZDA in Kanade bi rada pohvalila tudi Slovake, ki so prihiteli na Haitiju pomoč, kot tudi pripadniki reda vitez, vitezov templarjev. Nažalost je Evropa poča, pomagala zelo počasi, predvsem kar se tiče zagotavljanja hrane, vode in goriva nekatere reševalne enote, ki so bile poslane tja, pravzaprav niso bile dovolj dobro izurjene. Zato pozivam pristojne oblasti v državah članicah in v Evropski uniji, da vzpostavijo skupno enoto za odziv na krize, kot smo povedali tudi v naši osnutku resolucije. Moramo biti bolj. Um, izobraženi, da se bomo lažje odražali. Naslednja pa je Francesca Kelej. Hvala in hvala komisarja za predstavitev vsega truda, ki je namenjen Haitiju. Dobro bi bilo, če se osredotočimo na, celo, na cel otok, čeprav se z določenimi vidiki delovanja Evropske unije ne strinjam, pa se strinjam s tem, da se osredotočite na cel otok moramo pa se tudi držati tega, kar smo obljubili. Države članice se ne držijo svojih obljub in morate zagotoviti, da jih bodo dejansko izpolnile. Zagotoviti moramo tudi, da napredek, ki se dogaja sedaj na Haitiju, ne bo zastaral zaradi nekih politik na Haitiju, ki uh, bo preprečil, da zadeve napredujejo. Torej, tukaj mora biti Eh, napredek koherenten, mora priti do uspeha in napredek mora biti viden in ne sme biti okrnjen zaradi drugih škodljivih politik. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jete Maki, izvolite. EU on avtanut Haitija ja. Hvala. Evropska unija je pomagala prebivalcem Haitija. To je dobro, ampak ta katastrofa je pokazala in to zelo nazorno, kako nujno Evropska unija potrebuje neko enoto za humanitarno pomoč, ki kajti ne zadostuje, da samo omečemo denar za nek problem, ampak se moramo hitro odzivati na takšne krizne situacije. Moramo biti v stanju, da pomagamo, da pošljemo ljudi na posamezna prizadeta področja in da ljudem pomagamo takoj, ne pa po preteku zelo dolgega časa. Tudi kasnejša pomoč je pomembna, ampak ne mudo, ne, ne, takojšnja pomoč je bistvenega pomena in to mora Evropska unija zagotoviti, zato potrebujemo enote za hitri odziv. Bi še kdo rad prevzel besedo? Ne, torej predajam besedo gospe Georgijevi. Da povzame to razpravo in odgovori na nekatera vprašanja. Hvala. Z vašim dovoljenjem bi tudi predala besedo kasneje gospodu Pibalksu, da se tudi on odzove na nekatera vprašanja. To je bila zelo koristna in spodbudna razprava. Preden se povrnem k vprašanjem, bi tudi jaz izrazila sožalje z družinami vojakov, ki so umrli pri izvajanju pomoči in tudi tistim, ki so med samo nesrečo izgubili življenje. Rada bi začela z vprašanji politične narave. Namreč z zmožnostjo Evropske unije za odziv. Vesela sem bila, da je bil tudi gospod Barnier tukaj v dvorani. In na odboru za razvoj bomo lahko razpravljali tudi o delovnem programu, ki za 2010 vključuje krepitev zmogljivosti Evropske unije v tem pogledu in zagotavljam vam, da gre za zelo visoko prioriteto za našo ekipo. Zelo si bomo prizadevali in tesno sodelovali z državami, članicami in parlamentom, da pripravimo uh, Eh, rešitev, ki bo povečala našo odzivno sposobnost. Pri tem je pa miselno zelo enostavna v času, ko je vedno več naravnih nesreč in ki so vedno hujše, medtem pa na, bodo naši proračuni v naslednjih štirih letih eh, zelo skromne, potem enostavno nimamo druge možnosti, kot da povečamo koordinacijo in da vzpostavimo neko finančno podlago, ki jo lahko na učinkovit način uporabljamo tako v smislu stroškov kot tudi rezultatov. Jutri bomo o tej temi jasno razpravljali in to bo prav gotovo zelo eh, visoka prednostna naloga za našo delovno skupino v naslednjih štirih mesecih. Naj se osredotočim na štiri vprašanja, ki so bile zastavljene. Prvo vprašanje je eh, zadevalo kombinacijo kratkoročnih z dolgoročnimi cilji. To je res zelo, zelo pomembno, kajti če začnemo z obnovo, ne da bi pri tem istočasno pomagali ljudem in jih podprli, potem bomo res. Uh, v nevarnosti, da bo tragi, tragedija še veliko večja. Zagotavljati moramo ustrezno dobavo hrane in eh, res obstaja nevarnost, da bi pozabili na hrano in zagotavljali le denarna sredstva za hrano in eh, obnovo. To je seveda zelo zaželeno, vendar tega ne moremo opravljati istočasno po vsod. Ko pa zadeva varno, kar zadeva varno dobavo hrane, naša politika v Evropski uniji je zelo napredna, kajti poudarja vse druge elemente in spodbuja lokalne nakupe hrane za humanitarno pomoč, kjerkoli je to možno. O tem smo razpravljali do povdne na sestanku v New Yorku, kamor smo povabili nevladne organizacije tako z Haitija kot mednarodne organizacije in bila sem zelo ponosna, da so ravno evropske nevladne organizacije tiste, ki so zelo jasno poudarile pomen kmetijstva in visoke kmetijske produktivnosti na Haiti v tem kontekstu. Pod točko 3 bi se osredotočila na vprašanje zaklonišč, to ni nepomembno. Namreč ljudje se enostavno ne želijo preseliti od tam, kjer se trenutno nahajajo, iz različnih razlogov. Eh, tudi če so njihove hiše sedaj varne, se bojijo vrniti, eh, bojijo se vrniti se v neko okolje, kjer nimajo socialne mreže in kjer niso povezani. Ne gre le za eh, pomankanje pripravljenosti, ampak gre za nek eh, socialni fenomen, do katerega pride po tovrstnih nesrečah. Ne gre samo zato, da bi ljudje enostavno premaknili, preselili iz območij, ki so izpostavljena tveganju poplav na bolj varna območja. Potem pa eh, dolgoročna trajnost, gre za trajnost upravljanja, pa tudi ekološka trajnost. Imela sem prednost, če lahko tako rečem, da sem uh, letela nad Haitijem in Čilijem v, Čilem v tem območ, obdobju. Uh, nad uh, Haitijem sem videla, da je seveda. Uh, Vse razrušeno. V Čileju pa že desetletja vlada izvaja program ponovnega pogozdevanja in na ta način stabilizira oziroma ustvarja bolj še okolje, kar ljudem zelo pomaga, prav očitno. In o tem moramo razmišljati tudi dolgoročno, ko govorimo o Haitiju. To, o tem govorim seveda kot eh, nekdo, ki je včasih delal za, Evropsk, za Svetovno banko, eh, ki je bila inštitucija, ki se ukvarjala ne le z eh, donatorskimi konferencijami, ampak ki ima dobro razvit projektni menedžment. In to je nekaj, kar moramo ravno tako uporabiti. Sedaj pa dajem besedo gospodu Pivalksu prezidentom. Gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, eh, politično je ponavadi tako, da potrebujem eh, veliko časa za odgovore na vprašanja, ki so zastavljeni v parlamentu in gotovo tudi tokrat ne bom imel dovolj časa. Eh, res je za nas, za komisijo, zelo pomembno, da imamo vašo podporo, vendar tukaj potrebujemo podporo celotne evropske družbe in dejansko to pričakujejo ljudje od nas. Ampak to je vse skupaj kot nek učbenik. O, mednarodno smo ugotovili, eh, kakšne so potrebe, pripravili smo načrt, eh, pogovarjali smo se z nevladnimi organizacijami. Komisija koordinira celoten proces in prav gotovo ne bomo ustvarjali stvari usporedno. Smo koordinirani in delamo na dobro pripravljenih osnovah. Kar pa se tiče pripravljenosti, na evropski strani smo podali politične, eh, smo se politično zavezali in te zaveze, z teh zavez se bomo držali. Kar pa se tiče eh, lasninske pravice na tem področju delamo, eh, pripravljamo kataster in podobno, ampak tukaj so prav gotovo prisotna tveganja zaradi političnega procesa in zaradi lasništva. Kaj ti, če politični proces uh, ne gre v smer dolgoročnega razvoja države, se lahko obnova prekine ali vsaj začasno zadrži. Zaradi tega moramo vključiti politike v državi, da sodelujemo, sodelujejo, če želimo uspeti. Kar pa se tiče preglednosti procesa, celotna eh, struktura donatorjev po svetu je taka, da zagotavlja veliko preglednost, pa tudi vsi evropski procesi so prav gotovo pregledni in imamo vsa zagotovila, da denar ne bo uporabljen le za namen, za katerega je bil dan, ampak da bi up bo uporabljen učinkovito. Zelo pomembno je, da ljudje, ki so na terenu iz držav članic, iz mednarodne skupnosti, eh, njim eh, moramo tudi izraziti sožalje za vse žrtve, ki so jih utrpeli pri obnovi Haitija. Ampak oni so zagotovilo, da če je proces dobro organiziran, potem bo privedel do uspeha. Najlepše hvala. Kolik. Najlepše hvala, komisar. In eh, sedaj, kolegice in kolegi, zaključujem to sejo oziroma jo prekinjam do tretje ure popovdne. Dobr tek.